Okay, colleagues, if everybody is back in the room. Dobro, spoštovani kolegi, če smo vsi spet na svojih mestih. Mislim, da ima gospod Romeva ustrezno majico za tole razpravo. Torej, na ta način smo prišli, tako smo prišli do zadnje točke na dnevnem redu, smo nekoliko nekoliko zamujamo v zvezi z sporazumom akta za boj proti ponarejanju. Prejšnji teden je bilo izdano drugo mnenje Evropskega nazornika za varstvo podatkov. Tako da bomo zdaj poslušali gospoda Butarelija iz Urada Evropskega nazornika za varstvo podatkov. Bi pa prosila poročevalca, da nam na kratko v eni minuti pove, kako je s postopkom. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veste, da smo odvisno od tega, kar se dogaja na, v odboru INTA in oni so čisto na koncu, zelo pred kratkim, eh, povedali, kako in kaj z njim smo se pogovorili pa, in jih prosili za zato da bi imeli nekaj več časa, da preverimo, kaj so se oni odločili. Eh, strinjali so se s tem, da za nekaj tednov eh, premaknejo, začasno odložijo glasovanje. Torej, šli bomo naprej takole, imeli bomo predstavitev osnutka poročila 8. maja, vendar pa bo osnutek posnetek poročila na voljo že okoli 3. maja. Na ta način bomo torej tudi mi imeli sicer razmeroma malo časa, tudi za potem eh, rok za predloge sprememb bo 9. maj, samo trenutek, bom pojasnil. Torej 9. maj, zato da bomo imeli pripravljene vse jezikovne različice eh, predloga sprememb, če pa se. St, s, če pa bom, se bomo strinjali, da lahko delamo na, zgolj na angliškem dokumentu, potem pa bi bil rok za predloge sprememb 11. ali 14. maj. Žal mi je, tudi sam s tem nisem zadovoljen, ampak kot sem že povedal, od, tu smo bili pač odvisni od postopka v odboru INTA in zelo dobro veste, da so se oni v zadnjem trenutku odločili, da ne bodo zadeve poslali na Evropsko sodišče, ampak da bodo speljali reči z hitrim postopkom v parlamentu. In njihova časovnica je bila še bolj kratka, zgoščena in prepričali smo jih, da torej stvari za nekaj tednov vendarle zamaknejo, zato da bomo imeli tudi mi nekaj več časa, ampak nažalost je pač. Tako, časa je malo, roki so kratki in glasovanje v našem odboru naj bi bilo potem 30. ali 31. maja in sekretarjat me je pravkar obvestil, da se načrtuje tudi delavnica za odbor Libe nekje med 9. in 30. majem in v začetku naslednjega tedna naj bi sekretarjat že vedel, kdaj bo datum te delavnice. Še enkrat, sam tudi nisem zadovoljen, da so stvari tako eh, napete, da moramo delovati tako hitro, ampak žal stvari tudi niso samo pod našim vplivom. Hvala lepa še gospod Busut, izvolite. Uh močno protestiram in resno protestiram proti taki časovnici. Lepo vas prosim, en dan e, za, za, za predloge sprememb tako bistvenemu e, poročilu, gre za poročilo na podlagi 36. člena. To preprosto ni dovolj časovnico moramo preoblikovati. Eh, eh, spomnite se, s koordinatorji smo govorili o tem, da smo, in smo se dogovorili, da bomo zahtevali več časa. Eh, zdelo se mi je, mislil sem, da smo ta čas dobili in vsekakor moramo imeti dovolj časa za predloge sprememb. Sicer se, zahte, se zahteva od nas, da preprosto glasujemo poročilu poročevalca. Nič drugega, ne da bi imeli člani možnost predstavitev svojih predlogov sprememb. Zato prosim, da se ta časovnica spremeni, da bomo imeli dovolj časa za predložitev predlogov sprememb. Vidim tudi nekaj drugih zahtev za besedo, ampak dalo jo bom le koordinatorjem za postopek, potem pa bomo šli na vsebino. Če sem prav razumela, torej ne gre za en dan, ampak za tri dni osnutek poročila tretjega, ne tako? Osnutek bo uradno predstavljen 8. maja, bo pa dostopen že 3. maja. Gre tudi za vprašanje prevodov, ali bomo imeli vse jezikovne različice na voljo, eh, ali pa se bomo strinjali, da pač delamo na angliškem dokumentu. Še enkrat, tudi sam sem zelo nezadovoljen, ampak tu moramo pač preveriti vse možnosti in res ni bilo težko, ni bilo lahko eh, že to doseči od Inte, da nam dajo vsaj teh nekaj tednov, teh nekaj tednov več. Prosim vas za razumevanje. Torej, delovni osnutek v angleščini bo na voljo do 3. maja. Uredno, uradno pa bo predstavljen predlog 8. maja. Dobro, še eno intervencijo bom dovolila koordinatorju eh, liberalcev, eh, potem pa vse ostalo boste povedali po nastopu gospoda Botarelija. Leon imam vprašanje v zvezi s tem. Eh, bi želela pojasnilo. Ko se pogovarjamo o mednarodnem sporozumu, ponavad, ponavadi parlament reče pač da ali ne. In je mnenje potem le del eh, priporočila, ali naj glasujemo za ali proti. Dovolite, da, da končam. ali bo poročevalec postopal tako, ali pa bo njegovo mnenje vsebovalo več členov. No, treba je tudi vedeti, o čem, na kaj se bodo nanašali predlogi sprememb. Se gre za, za priporočila, na tista se nanašajo predlogi sprememb mislim, da bo šlo eh, za, pravzaprav za poročilo v smislu resolucije, ne le za priporočilo, kaj ti gre za zadevo na podlagi 36. člena, ki od odbora zahteva, da izreče, da, izra, eh, da, da pove, kakšno je njegovo mnenje. No, Zdaj so bile te stvari pojasnjene. Kar se tiče postopkovnih vprašanj, se lahko potem pogovarjajo o tem koordinatorji. Gospod Busotil, ali imate postopkovno vprašanje ali gremo na osebino? Ja, je postopkovno vprašanje. Namreč spomnil bi vas, da, da je 3. maj v zelenem tednu, torej člani se ne bomo mogli srečati, da bi se pogovorili o predlogi sprememb. Potem pa 9. maj, če je na mojem koledarju pravilno označeno, je praznik torej uradno takrat ne moremo predložiti. Vidim, da je obarvan rdeče barve, z rdečo barvo. In, in, in, Ali se lahko koordinatori o tem pogovorijo? Na ta način se ne moremo tukaj dogovoriti. Prosila bi torej, da se koordinatori, da koordinatori ostanejo tukaj tudi po 12.30, zato da bomo zdaj govorili o sebini, o postopku pa potem po poleni in bomo takrat skušali to čim hitreje narediti. Torej, zdaj bi povabila gospoda Botarelja, bil je zelo uh, prijazen, poslušal nas je. Prosim vas torej, da predstavite mnenje Evropskega nazornika za varstvo podatkov. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim to drugo mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Uh, Drugo mnenje smo sprejeli v torek, prvega smo izdali februarja 2010. Pogodbenice so se takrat še pogajale. Zakaj smo sprejeli drugo mnenje o akti? Zavedamo se vse večjih pomislekov, ki so bili izraženi v zadnjih mesecih. Zato smo se čutili dolžni pripraviti drugo mnenje na lastno pobudo ker smo želeli podati bolj podrobno analizo dokončnega besedila sporazuma. To besedilo vsebuje tudi določbe o zasebnosti, o varstvu podatkov, tako da to drugo mnenje temelji na prvem mnenju, temelji pa tudi na sodni praksi, tudi zadnji sodbi, sodišča z 19. aprila. Želeli smo oceniti nekatere pravne določbe, ki jih najdemo v tem sporazumu. V analizi smo se osredotočili predvsem na izvajanje avtorskih pravic v digitalnem okolju. Kot veste, je to eno od področji, kjer se pojavlja največ pomislekov, ko gre za pravice posameznikov in njihovo svobodo. Štiri ključne sklepe smo pripravili in sicer dve določbi, člen 27.3 in 27.4, po našem mnenju odpira vrata za to, da pogodbenice uvedejo ukrepe, ki povzročajo množično spremljanje uporabnikov interneta, tudi nedolžne ljudi. Ti ukrepi so sora, nesorazmerni in kršijo pravo skupnosti. Druga zadeva. Številni ukrepi prostovoljnega sodelovanja, ki se omenjajo v istem členu, vključujejo tudi spremljanje uporabnikov interneta, kar je nedopustno v zakonodaji skupnosti. Tretjič, ni dovolj jasno, ali digitalno poglavje v akti zajema samo širše, večje kršitve pravizo intelektualne lastnine ali tudi manjše kršitve, ki jih opravijo naprimer posamezni uporabniki interneta, naprimer peer-to-peer. -peer ne v nam, dobičkonosne namene. Akta po našem mnenju ne vsebuje dovolj jamstev, varovalk in omejitev glede izvedbenih določb. Nobenega sodnega varstva ni, niti ni zagotovljeno načelo, da je posameznik nedolžen, dokler ni bil obsojen, niti ni nobenih določb o varstvu podatkov. Kako smo prišli do teh sklepov, določbe glede usklajevanja so zelo nejasne, sporazum je tudi nejasen glede teh ukrepov, kateri ukrepi se bodo uporabljali za primere kršenja avtorskih pravic na internetu. To bi lahko privedlo do različnih tolmačen zakonodaje, do sprejema različnih izvedbenih ukrepov, ti pa bi lahko imeli nezaželene stranske učinke na posameznike. Ukrepi, ki so predvideni v členu 27.3 in 4, bi povzročili spremljanje internetnih uporabnikov za to, da bi odkrivali kršitve avtorskih pravic na spletu in da bi preprečili to vrstne kršitve. Takšno spremljanje bi pomenilo tudi ročevanje ravnanja uporabnikov, prestrezanje ko elektronske komunikacije, ko gre za izmenjavo datotek, ne samo preko mreži peer-to-peer, -peer, ampak tudi, ko bi posamezniki prenašali vsebino z interneta, tudi komunikacija preko e-mailov bi bila ogrožena. Kar pomeni, da bi IP naslovi osumljenih kršiteljev bili zbrani, osebe, bi na tak način lahko tudi identificirali preko IP naslova in preko informacij, ki jih ponudniki internetnih storitev zberajo. To so vedno domnevni kršitelji. V tem primeru bi lahko sprejeli tudi dodatne ukrepe, naprimer, ko gre za schemo treh prekrškov in za prekinitev storitev v tem primeru. Takšno spremljanje je po našem mnenju preveč intruzivno, preveč posega v zasebnost na spletu in ogroža pravico do zaupnosti pri komuniciranju. Gre za nesorazmeren ukrep in pristop, do katerega bi lahko prišlo, če se ne bo dosledno upoštevala zakonodaja skupnosti. Zato bi morali še enkrat preceniti, ali bodo ukrepi, ki se bodo začeli izvajati po akti, sorazmerni, nujni za izvajanje določb na področju intelektualne lastnine in avtorskih pravic. Sodišče je v večjih sodbah, tudi v zadbi, ki sem, zadnji, ki sem jo omenil, reklo, da je treba spostaviti ravnotežje med avtorskimi pravicami ter zasebnostjo. Naj povem še to da ni dovolj jasno, ali bo to digitalno poglavje v akti veljalo samo za obsežnejše kršitve. Zakaj to pravimo? Člen 23 opredeljuje komercialna merila, ki bi se uporabljala pri ukrepih z področja kazenskega izvajanja. Ampak ni dovolj jasno, ali bi ta merila veljala tudi za ukrepe preko interneta. Opredelitev kot takšna komercialnih meril namreč ni dovolj dobra in zadovoljiva z vidika Evropske unije. Ljubše bi nam bilo, če bi imeli bolj jasno in eksplicitno izključitev iz akte in iz digitalnega poglavja vseh dejanj, ki jih opravijo posamezniki v osebne namene, ne v dobičkonosne namene. Potem sodne prepovedi in mehanizmi v zvezi s tem, v členu 4 se to omenja v akti, naprimer, ko gre za intelektualno lastnino, izvajanje določb z tega področja. To je vse vezano s posebnimi jamstvi, še posebej piše, da bo postopek potekal pred in po posegu pravosodnih organov v okviru sodnega postopka. Sodnik je tisti, ki bo tudi ocenil sorazmernost ukrepa. Vsa ta jamstva niso dovolj jasno opredeljena v akti, kar bi lahko vplivalo tudi na sodne odločbe, ki bi jih izdali tuji organi izven Evropske unije in jih naslovili na evropske ponudnike interneta. Potem je tu še mehanizem prostovoljnega sodelovanja. Ponudniki internetnih storitev naj bi na zahtevo imetnikov avtorskih pravic filtrirali informacije in spremljali ravnanje na internetu, to pa presega pristojnosti ponudnikov internetnih storitev, ki so opredeljene v evropski zakonodaji. Zadnja sodba sodišča v zvezi s tem je zelo jasna, ko gre za omejitve, ki jih nalagamo ponudnikom internetnih storitev v smislu njihove funkcije v primeru kršitev avtorskih pravic. Na koncu naj povem še to, da se zavedamo vseh teh legitimnih pomislekov, ki se pojavljajo, ali se bodo avtorske pravice res dosledno izvajale. Priznavamo tudi potrebo po večjem sodelovanju na mednarodni ravni, vseeno pa imamo občutek, da obstaja resno tveganje, da bi ta specifičen sporazum akta, kot je trenutno oblikovan, vplival tudi na prihodnji evropski okvir, celo sprožil določene spremembe, ko gre za zakonodajni okvir o izvajanju določb avtorskih pravicah. Mnenje sodišča se bo sredotočilo na skladnost sporazuma s pogodbami, ne samo, ko gre za zasebnost in varstvo podatkov, ampak nasploh, ali se zadeve ujemajo Mi upoštevamo to mnenje, tudi vaše ocene. Naj povem, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov meni, da je trenutno preuranjeno, da bi se strinjali v tem mednarodnem sporazumu o načeljih, ki se nanašajo na spletno izvajanje avtorskih pravic, če še nismo dosegli soglasja na evropski ravni glede istega vprašanja. Naj povem še to da so sredstva, ki so predvidena za okrepitev izvajanja pravic do avtorskih pravic in intelektualne lastnine, ki jih je treba v celoti zaščititi, vendar to niso temeljne pravice, saj ne tako temeljne kot druge, po našem mnenju ne bi smele biti uveljavljene na račun temeljnih pravic. Državljano, hvala. Have... Hvala lepa. Nekaj se vas je javilo k besedi. Ne še vse skupine, ampak kar začnimo po vrsti, po posameznih skupinah, gospod Busotil. Ja. Hvala predsedujoča, hvala lepa tudi Evropskemu nadzorniku za to jasno predstavitev. Moram reči, da ste me dve zadevi, ki ste jih omenili, presenetili. Najprej možnost, da bi tudi ponudniki internetnih storitev lahko spremljali navade uporabnikov interneta, in seveda dejstvo, da se niste uspeli dogovoriti, da bi iz sporazuma izključili tiste posameznike, ki uporabljajo internet v zasebne namene in ne v profitne namene. To bi lahko bila nesorazmerna intervencija v življenju posameznikov. To sta po mojem mnenju dve resni zadevi, ki nas skrbita in bi jo tudi morali resno obravnavati. Vprašanje, ki ga imam, pa je sledeče. Kot verjetno dobro veste, je akta relativno nejasen dokument, dvoumen, ima veliko mej določb. Tudi, ko gre za ta dva pomisleka, ki sem jo ravno kar izpostavil. Zakaj menite, da bodo države članice, ki bi izvajale akto, kršile zakonodajo? Zakaj ne sklepate, da bi delovale skladno z evropsko zakonodajo, glede na to, da je to mej določba. Mej določba pomeni točno to, lahko nekaj storiš, lahko pa tudi ne. Saj ne nujno. Vi pa očitno sklepate, da bodo države članice dejansko ravnale na način, ki ne bo skladen z zakonodajo skupnosti, da jo bodo kršile. Še vedno nisem dovolj prepričan glede tega. Zakaj menite, da da bodo države članice kršile zakonodajo skupnosti. Hvala. Hvala. Gospa Rojtova. Eh, ja, takih si podjekovat za... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama bi se rada nadzorniku zahvalila za to predstavitev. Hvala lepa, da ste nam omogočili, da se z vašim mnenjem vnaprej seznanimo. Vaše mnenje je seveda skladno z mnenji strokovnjakov. Ta mnenja so nam znana že več kot eno, leta, eno leto. Tudi naš odbor je prejel pravzaprav nove zadolžitve. Nobeno sodišče ne bo odločalo o skladnosti z evropsko zakonodajo, če ne bomo imeli ustreznih poročil in mnen. Zato moramo v svojem poročilu jasno navesti razloge, zakaj je naš pristop do akte tak, kot je. Namreč menimo, da bi lahko prišlo do prevelikega poseganja v pravice posameznikov že prvotna formulacija ni bila tako nejasna, po mojem mnenju. Zato, ker smo imeli veliko šel določb, šel določbe nalagajo obveznosti. Vendar so strokovnjaki temu nasprotovali. Menili so, da bi bilo to lahko v nasprotju zakonodajo unije. Nekatere države članice imajo tudi določbe, ki niso tako stroge. Uh, na češkem naprimer lahko prenesete določene vsebine v osebne namene, v Franciji imajo strožja pravila glede tega. To je razlog, zakaj smo sprejeli številne mej določbe, ker smo želeli državam članicam dati več diskrecijske pravice. Zanima me, ali po vašem mnenju ta pravila spodbujajo sporazum ali lahko torej sprejmemo neke vrste resolucijo v Evropskem parlamentu, v kateri bi svet ali pa komisijo pozvali, da predstavita zavezujoče tolmačenje. Sicer sama se ne zauzemam za to, ampak bi po vašem mnenju to bilo pomoč, zato da razjasnimo določene stvari? Gospa Weber. Thank you very much. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Hvala za delo, ki ga upravljate. Skoraj da vedno se strinjam z vašimi ocenami in sporočili, ki jih pripravljate. Vendar ne pozabite, da nikoli nismo dovolj dobro seznanjeni z možnimi posledicami določenih dejanj ali zakonodajnih aktov. Pri tem primeru ste pripravili zelo podrobno analizo tega, kaj bi se lahko zgodilo. Tudi tu gre za vprašanje tolmačenja, ko izvajamo zakonodajo. Zato se mi zdi, da je to vaše mnenje veliko pomoč vsem nam. Ne bom šla v smer, ki jo bo po mojem mnenju obral poročevalec, ampak mnenje, ki ste ga izrazili v svoji oceni, kaže na to, da dejansko kršimo listino o temeljnih pravicah Evropske unije. Če se strinjamo s tem s porazumom, če se strinjamo z aktom. Tako da je to, kar ste pripravili, nam v veliko pomoč. Mene zanima ne samo poseganje v pravice preko interneta, vsi menijo, da bo do tega absolutno prišlo, zato ker se bodo ljudje bali uporabljati internet in bodo izvajali samo cenzuro. Dejstvo je, da nimamo dovolj procesnih jamstv. Spomnim se, da je tudi naš parlament razpravljal o pravicah do intelektualne lastnine. Ko smo branili te pravice, smo se zelo skrbno pogovarjali tudi o pravnih jamstvih in o procesnih jamstvih, ali ima posameznik možnost, da se obrne na pravosodje. Vaša ocena je zelo prepričljiva in se vam za njo zahvaljujem. Hvala lepa še poročevalec je prosil za besedo, ampak vi boste tako ali tako podali končna mnenja. Albrecht? Mm, eh, bericht, den... Hvala lepa, hvala lepa za poročilo, ki se mi je zdelo, um, da nam je veliko pomoč, zlasti, ko gre za vprašanje varstva podatkov. To še ni odigralo najpomembnejšo vlogo v razpravi, gre prej za eh, zaščito pravic intelektualne lastnine, avtorskih pravic in uh, ukrepov za izvajanje. Uh, to sedaj še ni del tega sporazuma. To potrjuje ne samo vaše mnenje, ampak tudi številna druga mnenja, ki so že bila napisana. Imam dve vprašanje v zvezi z varstvom podatkov v kolikšni meri bi sprejem akte vplival na določbe zakonodaje o varstvu podatkov, ki jih trenutno pripravljamo v Evropski uniji, v kolikšni meri bi tukaj prišlo do prekrivanj oziroma do, dejasnost, do nejasnosti, zlasti ko gre za varstvo podatkov pri IP naslovih, pri ponudnikih storitev v kolikšni meri bi to tukaj bilo relevantno oziroma bi bile te pravice omejene oziroma vaše podatko omejeno zaradi akte. Pomembna se mi zdi tudi ugotovitev, da standardi za zaščito temeljnih svoboščin tukaj niso dovolj izdelani. Zanima me, katera področja Eh, teh temeljnih svoboščin še niso bila dovolj upoštevana v sporazumu. Gospa Ernst, hvala lepa. Naj povem eh, nadzorniku za varstvo podatkov, da se strinjamo z njim, da je sporazum eh, prenagljen in ni zadovoljiv v tej obliki. Ehm, zato je problematično s tem sporazumom eh, nadaljevati tudi v luči nestrinjanja parlamenta, masovnih protestov, dejstva, da eh, štiri države članice niso podpisale sporazuma. Tukaj si moramo. Tukaj moramo razmisliti, ali je možno preprosto nadaljevati s porazumom in strajati pri njem. To se mi zdi problematično. No, kar se tiče te štiri točke ključnih točk, ki ste jih omenili, mi se tukaj z vami strinjamo, to so tiste točke, ki smo jih pravzaprav pričakovali. Te točke tudi mi na enak način kritiziramo, kot vi v vašem mnenju. Vse skupaj razumemo kot uh, močen poseg v pravno uh, gotovost, v pravno varnost. Uh, v varstvo podatkov, če si ogledamo naprimer določbe glede urejanja očkodnin, eh, tukaj bi potrebovali pravičnejši postopek in če bi želeli pravičen postopek, tega v akti zaenkrat sploh ni. Ne glede na druga vprašanja, na, v katere pravice intelektualne lasnine se tukaj posega glede tega nisem še ničesar slišala in uh, tega ni omenil uh, tudi nihče tukaj v odboru. Če se gledamo vse te pomankljivosti, potem je enostavno nesmiselno nadaljevati s pogajanji o tem sporazumu. Uh, ne povem, da se strinjamo tudi z roki, ki jih je zastavil poročevalec. S tem se ukvarjamo že od leta 2010 in vsak, ki se že dalj časa ukvarja s to zadevo, eh, jo že mora relativno dobro poznati. Eh, za akto se ukvarjamo tako v parlamentu in s tem se ukvarjajo tudi na cestih. Moramo se vprašati, kako postopati v zvezi z proteste državljanov in državljank. Teh ne moremo enostavno ignorirati. Uh, In uh, zato vsekakor naša skupina tega sporozuma ne vidi kot neko izvedljivo možnost, tudi ne, ko gre za zaščito pravic intelektualne lastnine. Še nekdo je prosil za besedo, gospod Malinov. Hvala lepa za to, da ste bili tako jasni. Verjetno veste na podlagi razprav, ki ste se jih udeležili, da je vse pravzaprav na koncu zreducirano na ključni vprašanji. Tu gre pravzaprav za odgovor, da ali ne. Ne želim še enega napačnega tolmačenja določb. Ali torej dejanja posameznikov v osebne neprofitne namene lahko postanejo predmet preiskave zadevnih organov. Mej, ne mast, lahko, ne nujno postanejo predmet obravnave pristojnih organov. Veliko vprašanj je bilo v zvezi s tem, veliko kritičnih pripomb. Ali torej pristojni organi skladno s temi določbami lahko obravnavajo tudi to vrstna dejanja posameznikov? Tudi komisija želi besedo. Imate vprašanje za nadzornika ali imate svoj komentar? Uh, no, like to... Ne, mi bi želeli podati začetni odziv na to mnenje, kadarkoli se vam bo to zdelo najbolj primerno. Par pripomb bi samo podal predsedujoča. Lahko kar zdaj vendar bodite kratki in jedrnati. Potem pa bo dobil besedo gospod Butareli. E. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tudi današnja razprava je po mojem mnenju pokazala, kako zelo pomembna so vsa ta vprašanja. Tudi komisija je povedala, da so to tako pomembna vprašanja, da jih je treba predložiti sodišču. Mi imamo nekaj resnih pomislekov glede tega mnenja. Večinoma zaradi te osnovne pravne tehnike, ki ste jo uporabili. Naj na kratko predstavim svoje oziroma naše pomisleke. Vi temeljite svoje mnenje na dveh domnevah. In sicer v svojem mnenju se sistematično izogibate referencam na posamezne varovalke, ki so omenjene v sporazumu, še posebej v preambuli, v velikem številu členov, ki se nanašajo na varstvo podatkov, sorazmernost in zasebnost. Kot nekateri od predhodnih govornikov bi tudi sam izpostavil to, da sklepate, da če sporazum dopušča manevrski prostor za tolmačenje, potem se bo sporazum ne samo izvajal na način, ki ne bo skladen z evropsko zakonodajo, temveč bo istočasno neskladen tudi z akto samo. Tako da očitno obstajajo težave s sporazumom, če vse utemeljite na tej premisi. Še nekaj bi rad povedal in obljubim, da bom kratek ena od najbolj očitnih pomankljivosti tega mnenja pa je, da nikjer na 16 straneh ne omenjate ključne določbe iz sporazuma, ki se nanaša na varstvo podatkov. To je mnenje o varstvu podatkov. Člen 4 se specifično ukvarja z varstvom podatkov, ampak tega spoh ne omenjate v svojem mnenju. To je ena zadeva. Še en primer bi rad navedel, kako lahko pravzaprav pridete do mnenja, ki ste ga pripravili. Člen 27.4 ste tudi sami omenili. Če preberete člen 27.4 sporazuma v celoti in ne samo selektivno izbrane dele člena, boste ugotovili, da tam piše, da stranka lahko in potem se na, znajdemo v delu besedila, ki je pomemben, skladno s svojimi pravili in predpisi, se pravi, kadarkoli to izvajate, morate upoštevati svoje predpise, svojo zakonodajo. Potem se nadaljuje. To se ne omenja samo enkrat. V istem odstavku ob koncu najdemo formulacijo, te določbe se izvajajo na tak način, da se ne postavljajo kakršnekoli omejitve ali ovire na področju LE trgovine, potem pa se nadaljuje besedilo, upoštevati je treba tudi zakonodajo, ki zagotavlja zasebnost, spoštovanje temeljnih pravic, pravično obdelavo in tako naprej. To je zapisano v členu 27. Ne omenja se enkrat ali dvakrat, več trikrat. Trikrat se omenja spoštovanje zakonodajnih predpisov v tem členu. To načelo je omenjeno večkrat v sporazumu, ampak v svojem mnenju vi tega ne omenjate. Uh, selektivno ste izbrali dele določb in enostavno zanemarili preostale dele istih določb. Mi trenutno še preučujemo to mnenje, zelo skrbno ga preučujemo. Komisija se bo seveda pravočasno tudi odzvala. Glede pravne tehnike, ki ste jo obrali, pa moram reči, da smo prvič priča čemu tako selektivnemu. Zelo spretno ste se izognili ključnim določbam v sporazumu, zato ker je bilo to za vas bolj ugodno. Hvala. Hvala lepa. No, to ni bilo ravno vprašanje. Gospa Rojtova želi še enkrat besedo na kratko. Ja htjela... Hvala lepa. Vprašanje imam za komisijo. Nečesa namreč ne razumem. kdaj želite vi stvari še enkrat preučiti? Vi ste šele potem, ko je sporozum že bil predložen parlamentu, rekli, da želite stvari še enkrat pregledati, jih spremeniti. Mi se s tem ukvarjamo že dve leti, ampak vi šele sedaj želite stvari preučiti v smislu skladnosti z evropsko zakonodajo, potem, ko se parlament že dve leti s tem ukvarja. Tako da res ne razumem, kako sploh deluje varstvo avtorskih pravic, kako deluje boj proti piratstvu in tako naprej. Še posebej, če se v državah članicah potem stvari izvajajo na drugačen način. Res ne razumem. Ustvarjate pravzaprav zmedo, če bo se ta sporazum izvajal na podlagi posameznih odločitev držav članic. Hvala. Russian, strinjam se z vašimi opaskami, ampak ne bom dovolila komisiji, da se zove na to, kaj ti točka na dnevnem redu je mnenje Evropskega nadzornika za vašo podatko in še vedno želimo slišati tudi odziv poročevalca. Tako da sedaj prosim gospoda Butarilja naj na hitro odgovori na vprašanja, ki so mu bila zastavljena. Hvala lepa, predsedujoča. Ja, mislim, da so pravzaprav vprašanja med seboj povezana tako da bom podal kar kratek povzetek. Nisem se zahvalil gospodu Pusutilu za njegovo podrobno analizo. Kakor ste trdili tudi vi, nisem rekel, da je sporazum eh, predstavlja neposredno kršitev evropskega prava. Sem samo uh, rekel, da sporazum odpira vrata za to možnost, uh, da bi fragmentiral pristope na nacionalni ravni ko gre za aktivnosti, glede katerih še ni, bil dosežen, še ni bilo doseženo soglasje na evropski ravni. Vemo, da obstajajo priprave oziroma razprave o mm, reviziji zakonodaje o pravicah intelektualne lastnine, veliko je postopkov pred sodiščem v zvezi s tem in veliko je pomislekov glede možnosti nadzora. No, ko gre za specifične določbe, seveda bi vsak sporazum, kot je ta, moral nujno vsebovati določbe kot. Uh, so v četrtem, kot so zapisane v četrtem členu, se pravi brez poseganja v pravo Evropske unije o varstvu podatkov in zasebnosti. Problem pa je v tem, kako bi te specifične določbe delovale v praksi. Eh, preden sem eh, eh, postal nadzornik za varstvo podatkov, sem se ukvarjal z primerom Peppermint, ki je podoben primeru ProMusica. In tukaj ste imeli primer, kjer eh, ponudniki storitev, pa tudi imetniki pravic, imajo samo eno možnost za izvajanje teh določb. In sicer, da se odločijo za masovni nadzor. To je bilo. Torej, ta masovni nadzor izmenjave sporočil med tretjimi stranmi. Namreč med posamezniki, ki izmenjujejo sporočila iz, iz neprofitnih namenov. Lahko odgovorim na vaše vprašanje na naslednji način. Kaj se bi zgodilo, če bi evropski ponudniki internetnih storitev dobili uh, zahteve tretjih strani? Osredotočil se bom na vprašanje delovanja določb, ki sem jih omenil. Kako bi torej člen 27.3 in 27.3, kako bi lahko ta deloval brez uh, kršitve dobro znanih načel. Ponudnik storitev je zavezan načelu zaupnosti, načelu zaupnosti. Obstajajo izjeme v okviru sodnega postopka in eh, pristop pri tem seveda mora biti uravnotežen. Ampak eh, izkušnje kažejo, da številni primeri izhajajo iz eh, nekega masovnega nazora, ki ga izvajo imetniki pravic. Če se vrnemo k zadnjemu primeru pred sodiščem imamo mm, to vprašanje odnosa med eh, varstvom podatkov in pa hrambi podatkov. Nekatere podatke, ki bi jih lahko hranili ponudniki storitev ali imetniki pravic, bi lahko bili povezani z določenimi kazensko-pravnimi vidiki in tudi civilna sodišča bi potem lahko uporabila te podatke. Tukaj gre za primere, ko, podat, ko se podatki nanašajo na zadnjih šest mesecev, potem pa naletimo na probleme, ko zaprosimo ponudnika storitev, da pred civilnim primerom, pred sodiščem razkrije te podatke. Kako imetnik pravice lahko ve, da tukaj obstaja nezakonit postopek? Kako je nosilec pravice sposoben identificirati posameznega? Um, uporabnika storitev, brez da bi pri tem kršil um, do, določila varstva podatkov. To je tisto vprašanje, ki se tukaj zastavlja. Ko razpravljamo o teh stvarih, moramo vedeti, kdaj je bila ta direktiva o pravicah intelektualne lastnine sprejeta. V vseh tih primerjih je od ta odbor odigral ključno vlogo pri tem, ko se je zauzemal za jasna pravila, za načela jasnosti, preglednosti in zakonitosti. Zakaj bi se torej zauzemali za jasnost pri nekaterih primerjih in bi bili tako splošni pri nekih drugih primerjih? Ali ste pripravljeni sprejeti takšno dvoumnost določb? Člen 27.3. Kako naj eh, ta deluje brez eh, kršitve člena 50 iz direktive iz leta 2002 o intelektualni pravici? Se pravi, postavlja se vprašanje, kako bodo te določbe delovale v praksi, brez da bi pri tem kršili zakonodajo o varstvu podatkov. Hvala lepa. Gospod Bosutil ima postopkovno vprašanje. Gospa predsedujoča, v luči jasnega nasprotovanja komisije eh, mnenju, prosim komisijo naj svoj odziv poda v pisni obliki in to pravočasno še preden bo poročevalec dokončal svoje poročilo. Kajti mislim, da eh, to mnenje lahko vpliva na rezultat oziroma na končno poročilo. Eh, ja, eh, hvala lepa, strinjam se. Vprašala sem še gospoda Gutarilja, ali so dobili pisno, pisen komentar strani komisije. Mislim, da bi to bilo zelo dobro, da bi komisija podala pisno izjavo, kjer našteva svoje različne argumente. Vidim, da komisija kima, tako da predpostavljam, da se strinja z to zahtevo odbora Libe. Hvala lepa, sedaj pa zaključne pripombe poročevalca. Potem pa prosim koordinatorje, da naj ostanejo še dve minuti in bomo rešili še vprašanje časovnice. Hvala, kratek bom. Najprej bi se zahvalil nadzorniku za to, da je bil danes z nami. Zahvaljujem se za predstavitev njegovega mnenja. In zahvaljujem se gospodu Butarilu tudi uh, osebno za odprto in konstruktivno sodelovanje z njim. Dobro je, da se lahko zanesemo na njegovo mnenje. Mnenje, ki ga je danes predstavil nadzornik, je izredno dragoceno in prav gotovo ga bomo polno spoštovali pri našem delu v odboru Libe. Na podlagi tega, kar ste povedali, gospod Butareli, smo razumeli, da se pridružujete vsem tistim, ki so izrazili velike pomisleke v zvezi z aktom. No, ampak eh, treba je pomisliti tudi na jutrišnji dan, biti moramo realistični. Vsi razumemo, da je akta na tak ali drugačen način politično mrtev sporazum, ampak še vedno potrebujemo nekaj na mesto akte. Zato moramo že sedaj v naših razpravah začeti razmišljati o tem, kaj. Uh, bi bila neka nova, ustrezna akta, če se lahko tako izrazim. V tem smislu je sodelovanje z nadzornikom in njegovimi sodelavci bistvenega pomena. Ja, ne bom sedaj eh, pozval nadzornika, da pove, kaj bi bilo potrebno za dobro akto. Sedaj razpravljamo o tem, kaj je vse slabo pri akti, ampak morali bi začeti razpravljati tudi o tem, kaj bi lahko sestavljalo dobro akto. Ampak eh, za to bo primeren kak drug čas. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Butarilijo, da je z nami. E Ja, bi lahko to naredili uh, na hiter način, ampak mislim, da je bolje, da to prihranimo za naslednje razprave, kajti to ni na dnevnem redu. Zaključujem sejo. Naslednja seja bo potekala 8. maja ob 9. uri. Sedaj pa vabim koordinatorje, da se zberejo uh, tukaj spredaj, uh, tako da lahko tudi. Um, osvobodimo tolmače, zato da lahko grejo na premor za kosilo.